imam za vas naslednje sporočilo. Evropska ljudska stranka je um, podala zahtevo za imenovanje Estebana Gonzalesa Ponca v odboru za proračun.